dichiaro ripresa la Ponovno odpiram zasedanje Evropskega parlamenta, ki smo ga prekinili 2. marca 2017. Dragi kolegi, še preden začnemo z zasedanjem, bi želel izraziti svoje sožalje in sočutje